odbor EKON je sprejel oziroma predstavil spremembe k trem aktom skladu z 231. členom, veljajo te popravke za sprijete, če v roku 24 ur najmanj 40 poslancev temu ne oporeka, e, našli boste te dokumente na straneh plenarnega zasedanja. Naslednja točka izjava kandidata za mesto predsednika komisije.